Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Zamujam, ampak eh, se upravičujem, kaj ti? Spremenila sem podpis pri nekaterih predlogih sprememb in to nekaj časa traja. Dnevni red lahko sprejmemo v nespremenjeni obliki. Tudi danes uporabljamo orodje interakcijo, tolmače je na voljo v naslednjih jezikih - francoščina, nemščina, italijanščina, angliščina, grščina, španščina, portugalščina, češčina, mađarščina, litovščina, polščina in slovenščina. Samo aktivni udeleženci, ki so na seznamu govornikov, lahko spregovorijo. Spontanih javljank besedi ni. Prosim, da izklopite mikrofon, ko ne govorite. Vsi udeleženci lahko poslušate v aplikaciji Interakcijo ali pa v prenosu preko spleta. Če bo povezava slaba, bomo neaktivne odeležence prosili, da sestanek spremljajo po spletu. Glasovali bomo, glasovali bomo po običajnem postopku, torej vsi bomo glasovali po elektronski pošti s pomočjo glasovalnega seznama v obliki Excel. To je edini možni način glasovanja. Glasovanje se začenja zdaj, končali bomo ob 2.45. Delno bomo glasovali torej tudi v času razprav. Rezultati bodo razglašeni, ko bodo na voljo in sicer po elektronski pošti. To bo danes popovdan ali danes zvečer. Drugi in zadnji krok bo odprt po razglasitvi rezultatov po elektronski pošti in sicer najverjetneje jutri okrog desetih. Zelo pomembno je, da ste fizično prisotni ali pa povezani na sestanek odbora Empl še pred glasovanjem, zato ker moramo preveriti sklepčnost. Vsi, ki se nam pridružujete preko spleta, prosim kliknite gumb za dvig roke. Raise hand. Dobro, dovolj nas je. Zdaj pa enajsta točka na dnevnem redu. In sicer poročanje odboru o zadnjem trialogu glede okrepljenega sodelovanja med javnimi zavodi za zaposlovanje. A, gospod Brgles, ki naj bi nam povedal nekaj o tem, v imenu gospoda Picara, še ni z nami, zato bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer stari kontinent, ki se stara možnosti in izzivi glede politike po letu 2020. To je naša točka trenutno. Poročevalka je gospa Šidlo iz skupine EKR. Zdaj pa dobi besedo, da predstavi svoje poročilo in sicer za pet minut. Izvolite, beseda je vaša. E, dzień dobry, szanowni państwo. E, pani... Hvala lepa, kolegice in kolegi, spoštovana predsednica. Hvala lepa. Naj vam na kratko predstavim osnutek svojega poročila na temo staranja v Evropski uniji. To je res velik izziv. To je eden največjih izzivov Evropske unije. Zato želim povedati naslednje. Mislim, da moramo to zadevo natančno preučiti, najti moramo celovite rešitve, ki bodo koristile starejšim. Po drugi strani pa moramo pomagati tudi državam članicam. Proces staranja se v Evropi pospešuje in je nekaj neizogibnega. Pričakovana življenjska doba se daljša, rodnost je nižja in to pomeni, da bo število prebivalcev, ki so starejši, vedno večje prav tako bo vedno manj aktivnega prebivalstva. Kakor sem dejala, se pričakovana življenjska doba veča in po ocenah bo do leta 2070 pričakovana življenjska doba 86, za ženske pa celo 90 let. Vendar obenem bo do leta 2070 Evropa predstavljala manj kot 4 odstotke svetovnega prebivalstva. Demografske spremembe so tukaj in povečujejo tudi razlike med različnimi regijami. Obenem povzročajo tudi odseljevanje z nekaterih območij, zlasti z podeželja. To je realnost, ki jo moramo priznati in s katero se moramo spopasti zato sem sama pripravila nekaj predlogov na to temo. Mislim, da bi morali to vprašanje obravnavati v našem odboru. V poročilu je kar nekaj konkretnih predlogov. Poročilo je celovito, ampak vseeno obstajajo določene omejitve, zato bom tudi sama vložila nekaj predlogov sprememb. Poskusila pa vam bom vnaprej povedati, na katerih področjih bom ulagala predloge sprememb. Mislim, da moramo upoštevati različna področja, ko govorimo o strategiji za starejše. Prvo področje je zdravje, potem sodelovanje ali udeležba starejših v javnem in socialnem življenju in potem tudi udeležba na trgu dela. To so tri prednostna področja. V zvezi s temi tremi področji sem podala nekaj specifičnih predlogov in upam, da boste tudi vi vložili predloge sprememb v tej smeri in upam, da bomo lahko skupaj pripravili dodatne predloge, s katerimi bomo starejšim pomagali, da se ponovno vključijo na trg dela in da sodelujejo v javnem življenju. trenutno so razmere še bolj težke kot običajno. Dostop do zdravstvenih storitev, na primer, je težji zaradi pandemije COVID-19. Pandemija je izpostavila kar nekaj težav. Spoznali smo, kako pomembno je, da pripravimo strategijo za starejše. Veliko je osamljenosti, veliko je socialne izključenosti. Starejši stežka dostopajo do javnih storitev, naprimer. Teže se soočajo z vsakdanjem življenjem v trenutnih okoliščinah. Zato sem se posvetila tudi medgeneracijski solidarnosti. Omenjam tudi tako imenovano srebrno gospodarstvo, mentorstvo in mentorstvo poskuse za aktivacijo starejšega prebivalstva. Prav tako moramo obsoditi vsako obliko diskriminacije proti starejšim. In diskriminacije je zelo veliko. To zadeva udeležba v javnem življenju, dostop do zdravstvenih storitev, pa tudi na drugih področjih, naprimer na trgu dela. Se starejši soočajo z diskriminacijo. Pozabiti ne smemo na digitalno izključenost in pomankanje enakih možnosti tudi na drugih področjih. To poročilo temelji na poročilu na lasno pobudo iz leta 2012. Leta 2012 je EU prvič poskusila najti rešitev za ta problem. Pobuda iz leta 2012 je še vedno dobra. Vendar zdaj je zaradi COVID-19 izzivo še več. Zato se mi je zdelo dobro, da se spet spustimo v preučevanje te problematike in uvedemo določene nove rešitve. Številni ukrepi so sicer bili tudi že opredeljeni, ampak ne dovolj. Mislim, da bi morali iti globje, da bi morali ukrepe bolj konkretno opredeliti. Dolgotrajna njega za starejše je kompleksno vprašanje. Starejši imajo različne potrebe, prav tako potrebujemo enotno opredelitev odvisne osebe. To omenjam tudi v svojem poročilu. Mislim, da bi morali iskati lekcije tudi v preteklosti in na osnovi tega morda poiskati skupno opredelitev odvisne osebe. Upam, da bomo imeli živahno razpravo in mislim, da bi morali biti pozorni na številne pojave pri procesu staranja. To zadeva prav vse, vse države članice in tudi Evropsko unijo. Zdaj je čas, da ukrepamo. Število aktivnega prebivalstva se manjša. Evropejcev je vedno manj. Vedno več je starejših, ki potrebujejo našo nego, obenem pa želijo ostati aktivni. To je torej zelo kompleksno vprašanje. Zato si želim, da bi imeli relativno široko zastavljeni pristop. Po drugi strani pa potrebujemo tudi zelo specifične predloge o tem, kako državam članicam pomagati, kako spodbuditi države članice, da bodo izkoristile sredstva Evropske unije, ki so na voljo v ta namen, naprimer Evropski socialni sklad ali Evropski sklad za regionalni razvoj. S pomočjo sredstev iz teh skladov bi lahko naprimer prilagodili infrastrukturo potrebam starejših ljudi. Tako bi lahko organizirali tudi različne vrste usposabljanja o varnosti na cestah, naprimer. Najlepša hvala. Hvala, gospa Šidlo. Zdaj pa prvi krok govornikov in poročevalce v senci začela bo gospa Tomc iz ELS. Mislim, da je tukaj. Tukaj ste. Toliko bolje, izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Najprej bi se seveda rada zahvalila kolegici Sidlo za pripravo tega tako zelo pomembnega poročila. Vnaprej se že veselim sodelovanja na tem področju. Naj povem za začetek, da je to moj drugi mandat v Evropskem parlamentu in da sem se v prvem mandatu zelo veliko ukvarjala s problematiko zaposlovanja mladih in z aktivnim prebivalstvom. In pri svojem delu že takrat sem veliko krat opazila, da premalo pozornosti posvečamo demografiji, starejšim in tudi temu, kako vse te različne skupine prebivalstva povezati, torej kako vzpostaviti nek zares učinkovit medgeneracijski, um, medgeneracijsko povezavo. Zato sem si tudi zaradi tega razloga med prednostne naloge tega mandata pa tudi zaradi svojih izkušenj v nacionalni politiki zadala prav demografijo in sodelovanje pri reševanju problematike starejših. In zelo sem prepričana, da je mogoče vse te besede in obljube, ki so zapisane v gorah papirja, ki jih tukaj sprejemamo in pišemo, preliti tudi v čisto konkretne programe, čisto konkretne ukrepe, ki sežejo neposredno do ljudi. To je zares zelo pomembno, kajti to daje tudi potrditev, da imajo ljudje, ki to pričakujejo, nekaj od našega dela, da imajo resnično koristi. Kot je bilo že rečeno in bo najbrž še večkrat poudarjena, je demografija in staranje prebivalstva resnično zelo velik izziv za Evropo. Res je, tudi gospodarstvo je pomembno, nove tehnologije so pomembne, podnebne Spremembe so pomembne, ampak ko enkrat začutimo, um, kaj je narobe z našim zdravjem in vsak to doživi, potem se zavemo, da je najbolj pomembno naše zdravje in kakovost našega življenja, še posebej v starejših letih. Zakaj si prav demografija zasluži posebno pozornost? Ker časa ne moremo zavrteti nazaj. In nekaj let, ki jih bomo pri tem izgubili, bo terjalo posledice še dolga leta in še desetletja v prihodnosti. Da je sodelovanje pomembno, eh, pa je še bolj pokazala tudi ta naša COVID kriza, ki smo ji priča in ki očitno še nekaj kaže znake svojega konca. Glede samega eh, poročila, pozdravljam razdelitev, ki jo je pripravila avtorica v štiri, štiri, na štiri področja. Mislim, da s tem pokriva vse ključne vidike, na katere se moramo danes osredotočiti. Način življenja, spremembe v delovnem času, naravi, dela ljudi, trend odseljevanja ljudi s podeželja in še mnogo drugih stvari so razlogi, ki nas medgeneracijsko če dalje bolj razružujejo. Včasih smo veliko časa preživeli skupaj, Danes je življenje drugačno. Nekaj bi še rada omenila tukaj v zvezi s tem poročilom, gotovo bomo to v nadaljevanju še veliko prediskutirali. Če govorimo o zdravstveni oskrbi starejših, ne moremo mimo demence. Demenca je eden največjih izzivov za hitro starajočo se družbo in tega se vedno bolj zavedamo krhko zdravstvenih sistemov in sistema oskrbe v domovih za starejše, prezasedenost, vse to so veliki problemi, s katerimi se soočamo. Vesela sem, da sodelujemo tukaj skupaj, da gremo po isti poti, da imamo približno enake poglede na to, kaj je pomembno in kaj ne. Prav gotovo bomo v nadaljevanju dosegli eno plodno sodelovanje in pripravili to poročilo še boljše. Hvala lepa. Thank you, Madam Towns. Before I give the floor. Hvala. Preden dam besedo še enemu poročevalcu v senci, lepo prosim, da se držite časa za govor, kajti sicer ne bomo prišli do konca, tolmači nas bodo morali zapustiti. Naslednji bi moral biti gospod Brgles, ampak mislim, da ima težave s povezavo, zato bom besedo predala gospe Alijeva Veli. Izvolite, dve minuti. Gospod predsednica, gospod poročevalka, kolegice in kolegi, najprej hvala poročevalki za to, da je pripravila tako dobro poročilo. Danes imamo Mednarodni dan starejših ljudi in res moramo poskusiti poskrbeti za vse. Poročilo opredeljuje določene pomembne elemente pri vprašanju starajočega se prebivalstva. In eh, naš namen bi moral biti pripraviti poročilo, ki zagotavlja učinkovite rešitve o tem, kako lahko rešimo vprašanje starajočega se prebivalstva. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo starejši lahko živeli aktivno. Prav tako moramo razviti dolgoročno rešitev in strategijo o tem, kako bi lahko ponovno oživili ta prebivalstvo kontinent. Mislim, da je poročilo zasnovano dobro, da vključuje tudi rešitve za starejše. Vsekakor pa moramo okrepiti medgeneracijske vezi, vendar ne samo to. Določene elemente bi morali razviti še naprej. Poročilo mora bolj jasno izpostaviti dejstvo, da bi morali ustrajati pri tem, da ne sme biti diskriminacije na, podra, na podlagi starosti. Zagotoviti moramo tudi priložnosti za vse življensko učenje in delo tudi v starejši dobi. Obenem se moramo bolje odzivati na potrebe ljudi, upoštevati pa moramo specifične vidike posameznih regij. Po mojem mnenju, je zelo pomembno tudi, da si priznamo, da je pandemija COVID-19 pokazala, kako pomembno je, da imamo ustrezne sisteme na področju skrbi za starejše. Hvala lepa, veselim se že sodelovanja z vami v prihodnosti. Hvala, hvala lepa, zdaj pa gospa Bilde iz ID. Dve minuti. Hvala, hvala lepa, gospa predsednica, gospa poročevalka. Vesela sem, da lahko govorimo o demografiji v odboru Empl. Dobro je, da Evropska unija razume, da je to ključno za vse politike. Ampak eh, to besedilo izpostavlja samo evropsko birokracijo pišemo neka besedila, ki jih nihče ne razume. Govorimo o programih, ki ne služijo nikomor. Evropska unija ostaja pri miru, svet pa se razvija naprej. Zdaj govorimo o staranju prebivalstva, ampak eh, seveda, klišejo je tukaj zelo veliko, ampak nekaj je res starejši so žrtve in to večkrat in bolj pogosto kot drugi. V moje državi, naprimer, se dogaja, da so starejši pogosto žrtve napadov. 85-letna eh, gospa v Franciji je bila žrtev napada 15-letnika tako pravi policija. No, mislim, da je bolj pomembno, da govorimo o teh zadevah, ne pa da govorimo o nastrojenosti proti starosti in podobnih zadevah. Parlament se spušča v čustveno izsilevanje s tem besedilom. Mislim, da bi morali postopati drugače. Zdaj samo izgubljamo čas kajti izpostavljati moramo prave probleme. Govorimo o koncu diskriminacije. Zakaj? Če pa moramo govoriti o tem, kako bomo sankcionirali kršitelje. Starejši so največja žrtev različnih oblik diskriminacije in mislim, da bi se morali lotiti najprej tega. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ždanoka, zeleni, tukaj v dvorani ste, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovana gospa poročevalka. Ne bom ponavljala, da prebivalstvo v Evropi postaja vedno starejše in da se je potrebno tega vprašanja lotiti. Naša skupina v tem poročilu se bo še prav posebno osredotočila na pokojninske sisteme. tem poročilu, želimo izpostaviti, da ima vsak evropejec pravico do dostojne pokojnine. Dan danes se starejši soočajo z revščino in nihče od starejših se s tem ne bi smel soočati. Seveda pa je to povezano tudi z evropskim pristopom. Sama sem predstavnica vzhodnoevropske države, kjer je standard življenja ene najnižjih v EU. Tako da potrebujemo evropski pristop in tudi no, definicija minimalne plače, minimalnega prihodka, kot je to navedeno v poročilu, se mi zdi dobra. Prav tako so pomembne tudi smernice za zaposlovanje. Vemo, da zaenkrat imamo samo minimalno plačo, ne pa minimalnih prihodkov. Ko govorimo o pokojninah, pa je pomembno imeti tudi minimalne prihodke. Prav tako zelo cenim to, da je gospa Šidlo kot poročevalka želela uvesti tudi evropsko opredelitev odvisnosti. To se mi zdi izrednega pomena. Kaj ti po državah članicah je to zelo raznoliko. Kar se tiče starejših ljudi, je za nas prednostna naloga tudi ne diskriminacija. in sicer nediskriminacija manjšin, vseh vrst, invalidnih oseb, razkorak med prihodki, pokojninah med moškimi in ženskami in tudi cel niz drugih vprašanj, ki se dotikajo starejših. Upamo torej na plodno sodelovanje pri nadaljem delu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ždanoka. Gospod Brgles je zdaj z nami, poročevalec v senci SND. Dve minuti, prosim, beseda je vaša. Good, We... Ni dobra povezava, bomo poskusili. Če ne bo šlo, bomo pa nadaljevali. Gospod Brgles. Gospod Brgles, prosim, pritisnite gumb za govor.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 besedilo je izjemno dobro. Se pa vseeno poraja vprašanje in sicer stara Evropa je vedno starejša. In ko se staramo, imamo tudi zdravstvene težave. Zato se mi zdi izjemno pomembno, da starejše ljudi aktivno vključimo v delovanje družb. Politika ima pri tem pomembno vlogo. Na mačarskem smo uvedli možnost, da lahko otroke do dveh let, da lahko na njih pazijo tudi stari starši, detki in babice, in lahko potem dobijo tudi nadomestilo za otroke na mesto staršev. In tako se lahko potem matere, naprimer, hitreje vrnajo na trg dela. To je torej zelo koristno, ugodno dolgoročno pa lahko to prispeva k temu, da bomo imeli več otrok. Mladi imajo namreč občutek, da, sedaj, da jih podpira, da jih starejša generacija podpira. In tako lahko potem bolj pozitivno gledajo prihodnost. Poleg tega je pomembno tudi to, da se izogibamo osamitvi, veliko starejših je izoliranih, ker to lahko potem vodi do veliko negativnih posledic. Zelo dobra pripomba in tudi zelo dobro ste se držali odmerenega časa, gospod Kosa. Hvala lepa. Kako je sedaj z gospodom Brglezom? Da, gospod Brglez je z nami. Gospod Brglez, dve minuti, prosim. Mr. Brglez, press your speak button, please prosim pritisnite na gumb za govor. Mr. Burgess, on the lower side of your screen, you have a raise hand button. Spodaj na vašem zaslonu imate tipko za govor in tipko za dvigniti roko. Pritisnite tipko za govor, prosim. Mr. Burglas, we can try to open your connection remotely, sir. Bomo skušali vas povezati od tu. Veseli me, da za današnjo razpravo na odboru za zaposlovanje in socialne zadeve tudi mi sodelujemo pri obeleževanju 1. oktobra Mednarodnega dne starejših. Ta dan, ki ga svet pod pokroviteljstvom Združenih narodov letos obeležuje že 30-tič, je namenjen osvetlitvi družbene vloge starejših ter nujnosti spoštovanja njihovih specifičnih potreb in človekovih pravic. Tako kot velja tudi za obeleževanje drugih mednarodnih dni, ta dan je namenjen le starejšim, ampak celotni populaciji. Demografskih priložnosti in izzivov, s katerimi se soočamo v Evropski uniji, namreč ne moremo nasloviti brez medgeneracijske solidarnosti trajnostne naravnane miselnosti ter skupnega evropskega pristopa, ki dopolnjuje ukrepe na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Pandemija koronavirusa je dokončno razgalila številne sistemske pomankljivosti, ki so v marsičem povezane z neustreznim in prepočasnim odzivanjem politike na demografske spremembe. Pozdravljam dejstvo, da se s tem samoinicijativnim poročilom odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ta tema vrača na dnevni red Evropskega parlamenta, kot horizontalna tema in da lahko z njim opozorimo, da gre za izzive in priložnosti, ki zadevajo vsa področja evropskih politik. Poročevalki se zahvaljujem za osnutek poročila, kateremu bom pripravil svoje predloge amandmajev. Medtem ko bo v procesu sprejemanja poročila veliko priložnosti za razpravo glede posameznih poudarkov, bi želel na tej točki upozoriti, da v poročilih običajno ne nastopajo naslovi v delu z recitali, ter da so v danem primeru naslovi recitalov neusklajeni z naslovim odstavkov. Z osebinskega vidika pa je zame pomembno dati večjo težo solidarnosti med generacijami ter oblikovanju politik, ki krepijo družbeno kohezijo. Za zaključek naj te zveji s tem izrazim zadovoljstvo, da je solidarnost med generacijami načelo, ki ima podpornice in podpornike ne le v tem odboru, ampak tudi med drugimi poslankami in poslanci Evropskega parlamenta. Tako je prejšnji teden z razpravo o medgeneracijski solidarnosti med in po krizi s koronavirusom, v katerem so sodelovali tudi kabinet podpredsednice Evropske komisije, nemško predsedstvo svetu EU ter predstavniki civilne družbe, bila tudi formalno ustanovljena interesna skupina na temo solidarnosti med generacijami. K sodelovanju vabim tudi kolegice in kolege uh, iz različnih političnih skupin, da bi s konkretnimi pobudami in sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki, da bi si prizadevali za krepitev solidarnosti med generacijami v času trajanega, trajanja devetega sklica Evropskega parlamenta. Hvala za besedo. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa je z nami tudi gospa Dana Bachmann, predstavnica Evropske komisije. Je vodja enote iz GD za zaposlovanje, beseda je vaša, štiri minute, tudi nadaljavo. Prosim. Hello, Hvala lepa, upam, da me slišite. Tudi sama bi rada pozdravila razpravo o pravicah starejših ljudi in o izzivih in priložnostih, ki se porajajo zaradi staranja prebivalstva. Kot veste, Tudi komisija namenja veliko pozornosti demografskim izzivom, njihovim priložnostim in sedaj pripravljamo tudi zeleno knjigo o staranju. Tako bomo sprožili široko razpravo o različnih vidikih staranja, še prav posebno si bomo ogledali eh, zdravje, dolgo trajno oskrbo, kako promovirati aktivno staranje in kako zagotoviti tudi trajnost naših eh, socialnih sistemov. Prav tako moramo seveda zagovarjati pravice starejših in to zelo odločno, še prav posebno prek stebra socialnih pravic. Po eni strani tukaj spodbujamo splošno načelo enakosti, tudi kar se tiče kriterija starosti, Prav tako pa imamo potem še nekatera druga načela, ko si skušamo bolj ustrezno ogledati, nekatere vidike, poštena, dostojna pokojnina, pa tudi dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev in dostop do dolgoročnega sistema oskrbe. Pripravili bomo akcijski načrt za ta steber in upajmo, da bo to odsiljalo predvsem na načela, za katera vemo, da še nimamo specifičnih spodbud na evropski ravni. Upajmo, da bomo tako ustvarili nov zagon. Prav tako lahko povem, da je poročilo Evropskega parlamenta v zelo pravem trenutku, da lahko to vključimo v to pripravljalno delo. Prav tako bi morda izpostavila to, da je staranje, in to izhaja iz veliko govorov, nekaj, kar je povezano z veliko izzivi. Po drugi strani pa seveda želimo na to gledati tudi z vidika priložnosti, ki jih staranje prinaša. Ko govorimo o staranju in pravicah starejših, mislim, da imamo tukaj zelo veliko razsežnosti, ki si jih moramo ogledati. In vaše poročilo večino zadev obravnava pokojnine, socialna zaščita, to je pomembno, potem tudi medgeneracijska solidarnost, to se tukaj, tukaj umesti, potem dolgotrajna oskrba, dostop do različnih storitev, zdravstvenih in drugih, pravice starejših, starejših invalidnih oseb, dostop do storitev za njih, do javne infrastrukture in tako dalje. Prav tako naj omenim, da tudi pomen krepitve digitalnih veščin med starejšimi. To je zelo pomembno sredstvo za to, da lahko zagotovimo aktivno udejstovanje starejših v družbi. In ne nazadnje, naj omenim še to, kot je že prejčeno spostavljeno v osnutku poročila, pomen zagotavljanja prožnosti na delovnem mestu in nudenje okolja, ki uspodbuja, da ljudje dlje ostajajo na trgu dela. Torej, še enkrat pozdravljamo to razpravo in pripravljeni smo k tej razpravi še prispevati, bo pa to tudi videno v zeleni knjigi. Ti prispevki bodo v njej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Bahman. Sedaj pa za zaključek, gospa poročavka, za zaključne sklepne pripombe. Prosim, gospa Šidlo. Szanowna Pani Przewodnicząca. Hvala lepa, predsedujoča, gospe in gospodje. Prisrčno bi se vam rada zahvalila za vse vaše prispevke k tej razpravi. Zelo me veseli, da smo pri tej temi v naši razpravi že, sto, da smo že začeli s tem. Danes je tudi prav poseben dan, In zato mislim, da je ta tema ravno pravšnja za danes. Hvala lepa za vse vaše pripombe. Upamo, da bomo lahko o vseh zadevah, o katerih se še moramo pogovoriti, dosegli pri vseh zadevah dosegli tudi pozitiven rezultat. Seveda, to poročilo ne bo razrešilo vseh težav, to je jasno. To je samo del elementov, ki jih lahko omenimo, težav, s katerimi se soočajo starejši. Vsi ti izzivi so tako velikanski, da lahko to pravimo le delno. Ampak s tem se je potrebno ukvarjati. O tej temi je potrebno še razpravljati in delati na tem. Kot ste izpostavili v vaših odzivih, naprimer, kar se tiče poklicnega življenja, kar se tiče zdravstvenih storitev, zdravstvene politike, vse to je povezano tudi s tem, da so starejši izvrženi iz trga in da tudi nimajo dostopa do digitalnih storitev. To je potrebno spremeniti. Tudi vezi med generacijami so načete. Tem je tudi bilo govora. V poročilu pa je vse to omenjeno še nekoliko bolj podrobno. Govorimo tudi o povezovanju med generacijami in sicer tako, da bi morali to še nadgraditi. Moramo pa seveda pomagati tudi starejšim, da bodo pridobili nove veščine, da bodo izkoristili svoje že pridobljene veščine, da bodo lahko poskrbeli za vnuke, vnukinje. Tu moramo gotovo najti neko možnost zagotovitev tudi lokacij za starejše, kjer bodo lahko preživljali svoj čas, če bodo to seveda želeli in se povezovali z drugimi generacijami. Tako lahko krepimo medgeneracijske povezave. Veliko je izzivov na zdravstvenem področju, kot smo lahko slišali. Kot ste dali, je tudi demenca zelo pomembna pri starejših. Prav tako je potrebno prilagoditi javno infrastrukturo za potrebe starejših, da bodo lahko varno hodili po mestu, naprimer, da se bodo lahko mm, varno premikali, da bodo mobilni. Tukaj gre za celotno infrastrukturo, ne samo za domove, za starejše, naprimer potem pa tudi izobraževanje, usposabljanje starejših, da bodo lahko sodelovali dlje na trgu dela. To je zelo pomembno. V zadnjih mesecih smo videli, kako pomembno je zdravje in medicinska oskrba, še prav posebno zaradi COVID-a. Kar se tega tiče, moramo resnično vsi sodelovati, da bodo starejši dobili priložnost, da bodo dobili ustrezno zdravstveno oskrbo. Poročilo ne govorimo o višini pokojnin. Zavestno smo se temu odrekli, kajti gre samo za izsek težav, o katerih moramo govoriti, ampak seveda gotovo je tudi višina pokojnin zelo, zelo pomembno vprašanje. Gotovo bomo to razpravo v EU še imeli. Gotovo pa lahko rečemo, da upamo, da bo poročilo koristno za komisijo pri pripravi zelene knjige kar se tiče staranja družbe. Naj se zahvalim tudi komisiji in komisarki, s katero sem se lahko sestala pri pripravi tega poročila. Zelo, zelo veliko skupnih elementov je in to lahko izkoristimo za skupno delo. Potem dostop do izkušenj, do digitalnega področja, zaščita pred tem, da se bodo starejši še vedno počutili del družbe. Seveda tudi medgeneracijske povezave. Vse to je pomembno. Vse to je v tem poročilu. Za konec naj se vam še enkrat prisrčno zahvalim. Hvala lepa za vaše prispevke. Potrudila se bom, da bomo pri nadaljem delu vključili kar se da veliko pripomp v to poročilo. Seveda pa je to odvisno tudi od tega, kakšen dokument to bo. To mora biti dokument, ki bo resnično dober za starejše. Uh, Tako, sedaj še nekaj kratkih pripomp. 28. in 29. oktober bomo razpravljali o predlogih sprememb, potem konec novembra ali 1. decembra bomo imeli glasovanje v našem odboru. Tako, sedaj pa gremo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Tukaj gre za ustno vprašanje komisiji in svetu. In potem tudi predlog za resolucijo, kar se tiče poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost. Soočamo se s pomembnimi izzivi, hitro razvijajoče se demografske spremembe, tehnološki razvoj in spremembe na trgu dela. Kot poročavka zato zelo pozdravljam priporočilo sveta, da bi poklicno izobraževanje in usposabljanje bilo posodobljeno, postalo bolj atraktivno. Naj izpostavim samo nekaj točk, ki se mi zdijo ključne. Vključevanje vseh zainteresiranih strani, oblikovanje politik je ključnega pomena. Prav tako pa tudi tesna povezava med izobraževanjem in usposabljanjem na poklicnem področju in trgom dela. Še pa posebno središča za poklicno odličnost so pomembna. Pomembno je, da države članice namenijo posebno pozornost stalnemu usposabljanju in izobraževanju učiteljev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Imeti moramo ustrezne digitalne veščine in tudi tehnologijo. Kot smo videli v zadnjih mesecih, je velikanska potreba po izboljšavah na tem področju. Še ena zelo pomembna točka za me je, da bi ti sistemi postali bolj vključujoči in dostopni do, za vse državljane, tudi najbolj ranljive skupine. Države članice morajo tudi okrepiti razsežnost razdelitve po spolih, da bo to bolj dostopno za ženske, še prav posebno tam, kjer so ženske slabo zastopane. Še eno ključno vprašanje je seveda tudi financiranje nobenega od teh ciljev ne moremo doseči brez ustreznih finančnih urodij. In končno naj podam še nekaj postopkovnih pripomb. Najprej rok za pripombe in predloge sprememb je v ponedeljek 5. oktobra ob 18.00. Podajte pripombe in predloge sprememb samo v angleščini, ker je rok tako kratek. politične skupine, naj pošljajo to neposredno sekretarju Empol in označite tudi spremembo besedilo. Ne smete pa prekoračiti 25 vrstic. Glasovanje bo na sestanku Empol konec oktobra, 28. in 29. oktobra. Tako da nimamo prav veliko časa za kompromise, upam, da bomo sodelovali v dobrem duhu. Glede na to, da imamo tesne roke in omejene slote za interakcijo, bo težko organizirati sestanek za poročalce sence. Zato predlagam, da to potrdimo v pisnem postopku. Tako, sedaj pa dobijo besedo poročalci v senci, največ za dve minuti. Začenjamo z JLS, gospa Walsh, prosim. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa, poročevalka. Veliko čas mi je, da sem počaka v senci za ILS e na to temo. Tako kot vi, predsedujoča, se strinjam. Ta vizija, kar se tiče poklicnega izobraževanja in usposabljanja, je zelo aktualna. To moramo posodobiti. Zelo smo prizadeti zaradi trenutnih razmer. Videli smo, kaj se je zgodilo v finančni krizi 2007-2008 in ne moremo sedaj ustvariti še ene izgubljene generacije. Tveganja so, to bo imelo posledice za mentalno zdravje in za brezposobnost. Moramo pa to popraviti, to mora biti ključna prednostna naloga, ne samo tu, ampak tudi na nacionalni ravni in tudi na komisiji in svetu. Poklicno usposabljanje in izobraževanje je ključnega pomena, da zapolnimo vrzeli na trgu dela in skupaj se moramo soočiti z vsemi izzivi, kot je tudi zeleni digitalni prehod in vplivi COVID-a na naše družbe. To je naša priložnost, da reformiramo te sisteme, da izkoristimo priložnosti, ki so obilne pred nami. Ta predlog za priporočilo sveta je dober začetek, to je korak naprej in vidimo, da moramo znatno izboljšati ponudbo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prav tako moramo storiti več, kar se tiče učenja nadaljavo, usposabljanja, izobraževanja nadaljavo in tako dalje. Naj izpostavim, da so zainteresirane strani, da, da potrebujemo spletno platformo na to temo. To ponudi priložnosti tudi za eh, mreženje in za boljše procese usposabljanja. Lahko bi imeli tudi spletni portal za učence, študente in učitelje. To bi bilo lahko dobro na evropski ravni, tako bi jih povezali. Podala bom predloge smerim po tej smeri, posebno pozornost bom pa namenila tudi na mentalnem zdravju, kot ste dejali, poročevalka in predsedoča, so ti najbolj ranljiva skupina in gotovo lahko s sodelovanjem dosežemo napredek. Naj se zahvalim Marini in svojemu osebju, tudi Marziju, ki je trdo delal, da smo prišli do to točke. Veselim se sodelovanja z vami še naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa bo spregovorila gospa Vind iz eh, socialistov in demokratov in sicer nadaljavo. Gospa Vind, izvolite za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala, da imamo to poročilo danes pred seboj. Poklicno izobraževanje in usposabljanje je ključnega pomena za trg dela in zato pozdravljamo priporočilo sveta na to temo. Eh, vsi si želimo, da bi šlo poklicno izobraževanje in usposabljanje v pravo smer. Treba je upoštevati eh, spremembe v gospodarstvu in naš izobraževalni sistem se mora temu prilagoditi. Eh, treba je upoštevati tudi digitalno in pa zeleno tranzicijo. Torej, tudi izobraževalni sistem mora upoštevati vse te spremembe in naša skupina se zauzema za to, da bi poklicno izobraževanje in usposabljanje postalo dostopno vsem. Eh, ljudje se morajo imeti možnost odločiti za to, ne glede na starost, ne glede na eh, morda invalidnost ali pa druge eh, življenjske okoliščine. Kar se tiče priporočila sveta, me zelo veseli, da imamo tudi cilje glede odstotka zaposlenosti in pa glede mobilnosti v tujini tega cilja pa ne bomo mogli doseči brez eh, kakovostnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja in pa prilagajanja potrebam učencev. Evropska unija tudi ne more pri tem eh, biti sama oziroma ne smemo pustiti eh, učencev in študentov samih, zato moramo zagotoviti, da bodo ta mesta v izobraževanju na voljo in da bodo tudi delovna mesta potem uh, dobro plačana. Danes so številni, ki uh, delajo uh, na uh, mestih poklicnega izobraževanja, težko preživljajo in upam, da bomo dosegli vse te spremembe. Hvala. Hvala. Naslednja bo gospa Cikurel iz skupine Renew. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. E, tudi sama pozdravljam to, da danes razpravljamo o tako pomembni temi in sicer e, po zaslugi tega priporočila e, sveta. Kriza nas je hudo prizadela in treba je razviti možnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in sicer z dobro strategijo tudi boja proti brezposelnosti v Evropi. Hvala, gospa predsednica, da ste ustrajali tudi pri povezovanju poklicnega izobraževanja s eh, trgom dela in pa svetom dela. Eh, na ta način eh, bomo omogočili mladim in pa malo manj mladim dostop do delovnih mest. Poleg tega pozdravljam tudi centre poklicne odličnosti. Mislim, da bomo s tem dali temu izobraževanju posebno evropsko dimenzijo in želim si tudi partnerstev med državami članicami skupaj si moramo prizadevati za strategijo, ki bo koordinirana tudi s trgom dela. Imamo tudi besedilo komisije in tam se omenja eh, tudi mobilnost. To eh, daje poklicom v izobraževanju še posebno dodano vrednost in vsega, eh, Zato, da bomo to dosegli, pa moramo odpraviti ovire, ki jih je opredelil že tudi moj predhodnik, Žanah eh, eh, Tui. Pogosto te ovire eh, otežujejo delovanje, treba je spodbujati tudi MSP-je, potem centre poklicnega izobraževanja, da se bodo trudili za te povezave in da bodo omogočali mobilnost. Potem imamo tudi eh, negotovosti na pravnem področju, namreč, ko gre za eh, plačila, ko gre za eh, varnost pri delu, socialno varnost in tako naprej. Mislim, da bi potrebovali evropski status vajenca, tako kot obstaja evropski status študenta. In mislim, da bi morali vsem našim mladim omogočiti način, kako uh, izmeriti in uh, ovrednotiti to, kar jim Evropa nudi. Hvala. Hvala, gospa Cikorel. Zdaj pa gospa Lici, ki se bo javila nadaljavo. Izvolite besedo za dve minuti. Gospa Lici. Mi vedete? Eccoci, scusate. Grazie Presidente. Pozdravljeni, me slišite in vidite? Da, hvala. Rada bi vse pozdravila. Eh, hvala, gospa predsednica. Eh, hvala vsem za delo na tem predlogu. Eh, gre za priporočilo sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Nekatere stvari so nam všeč, druge pa tudi ne pri tem priporočilu. Še posebej, ko gre za povezave med MSP in tistimi, ki imajo koristi od poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Danes smo s komisarjem Bretonom v odboru ITRE govorili o digitalizaciji, e, opredelili smo tudi kvantitativne vidike, govorili smo o spretnostih, sposobnostih in pa dimenziji spola. Eh, mislim, da to nikoli ni bilo kompatibilno z MSP. -ji. V Italiji MSP predstavljajo več kot 99 odstotkov vseh podjetij in 65 eh, odstotkov eh, zaposlenih. Torej, majhni obrtniki Eh, naj bi zdaj odigrali veliko vlogo pri poklicnem izobraževanju, ampak moramo jim stvari olajšati, razbremeniti jih, kar se tiče birokracije. Potrebovali pa bi tudi oceno trajnosti, zato da ugotovimo, kaj se bo zgodilo, če bomo dobili tako novo zakonodajo, kakšen bo učinek na MSP-je. Eh, predlaga se tudi, da se eh, opredelijo neke kvantitativne smernice in kriteriji, do leta 2025. Če ti cili ne bodo doseženi, kaj se bo potem zgodilo? Ali eh, bodo sredstva zmanjšana? Kriza COVID-a nas je zelo prizadela in zato moramo eh, zagotoviti to, da bo poklicno izobraževanje bolj odporno za prihodnost. Potrebujemo tudi več fleksibilnosti za odzivanje na hitre spremembe. Digitalizacija se pospešuje, potrebujemo inovativne rešitve in pa tudi več naložb v prihodnost spretnosti in pa poklicno usposabljanje. Tudi same učitelje bi bilo treba bolje usposobiti in pripraviti na prihodnost. To orodje mora biti učinkovito in o tem se moramo prepričati, še preden temu namenimo sredstva. Mladi so večkrat prvi, ki jih eh, podjetja v času krize odpustijo. Eh, pogosto delajo eh, na atipičnih delovnih mestih z atipičnimi pogodbami. Imamo že schemo jamstva za mlade. To je dobro, ukrepiti je treba tudi povpraševanje in na ta način bomo zagotovili tudi več dela za mlade. Hvala. Hvala. Zdaj bom tudi zaključila z glasovanjem. Napočil je ta čas. Zdaj pa uh, se nam bo pridružila prek spleta gospa Van Sparentak. Izvolite. Hvala, dragi kolegi, zelo pozdravljam to priporočilo in pa tudi predlog o poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Mislim, da uh, smo se dotaknili vseh pomembnejših točk. To priporočilo tudi prihaja ob pravem času. Treba je posodobiti poklicno izobraževanje in usposabljanje. To se obljublja že leta. Uh, in to je res potrebno. Poleg tega pa je zdaj prišla še kriza COVID, ki je zelo prizadila mlade. E, za dva odstotka se je povečala brezposelnost med mladimi in poklicno izobraževanje in usposabljanje lahko tukaj odigra pomembno vlogo. Treba je to izobraževanje e, okrepiti tudi zato, da bomo dosegli podnebne cilje do leta 2050. E, Gre za eh, priporočilo eh, sveta, ampak eh, mislim, da v našem predlogu še vedno manjka to, da bi bolje vključili krožno gospodarstvo, digitalizacijo. Mislim, da je ljudi treba pripraviti na to. Evropa potrebuje obnovo, ampak treba je naprimer usposobiti tudi gradbenike, da bodo uporabljali trajnostne materijale in na ta način, na trajnosten način prenovili stavbe. Zaenkrat imamo v Evropi um, sistem, ki eh, je preveč um, poenoten. Eh, vendar pa tukaj ne obstaja rešitev, ena sama rešitev za vse situacije. Potem je treba omogočiti tudi neformalno izobraževanje, tudi odraslim, Um, vse skupaj povezati z digitalizacijo in tako naprej. Treba je priznati tudi to, kar se eh, pridobi izven formalnega izobraževanja. Sama bom podala nekaj predlogov sprememb v tej smeri, eh, veselim pa se že nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala. Gospa Zalevska za EKR bo zdaj spregovorila, izvolite. Najlepša hvala draga predsednica, dragi kolegi in kolegice. Mislim, da se vsi zavedamo, kako je COVID-19 spremenil naše življenje, naše gospodarstvo, pa tudi izobraževanje. Izobraževanje nadaljavo bo verjetno ostalo, vsaj v določeni meri, in zato moramo posodobiti svoj pristop. Ko govorimo o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, uh, je samo vprašanje časa, kdaj bomo imeli eh, vse izobraževanje nadaljavo. Na prihodnem trgu dela bo 40 odstotkov novih poklicev, ki jih zaenkrat še ne moremo predvideti. Vsekakor pa potrebujemo digitalno usposabljanje, potrebujemo tudi simulatorje. Taki simulatori bodo mladim omogočili, da se pripravijo na nove oblike dela. Potrebujemo pa tudi boljše učbenike, priročnike. Včasih za redke poklice eh, se sploh ne splača eh, natisniti eh, učbenikov. In mislim, da bo digitalna komponenta tudi zelo pomembna, tudi kar se tiče večletnega finančnega okvira. Veliko je še vprašanj. Eh, nekaj jih je vključenih že v ta predlog, eh, moramo pa iti še dlje. Potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva. Brez širokopasovnega interneta, naprimer v vseh šolah, ne da bi učence upremili z iPadi in pa računalniki, ne bomo prišli daleč. To, kar potrebujemo, je dvojno eh, sodelovanje, sodelovanje med šolami in delovnimi organizacijami treba je opolnomočiti učitelje, pa tudi delodajalce. E, včasih se zgodi, da učitelji niso ustrezno usposobljeni na določenem področju, tako da bi takrat morali povabiti e, nekega strokovnjaka za to področje. In tako, tak dvojni pristop je ključnega pomena. Mislim, da je za mlade pomembno tudi to, da si pridobijo dodatne kvalifikacije poklicno izobraževanje in usposabljanje eh, vas ne bi smelo omejevati, da ne eh, študirate naprej. Mladi jim bi moralo biti omogočeno, da gredo tudi naprej na univerzo. In kar se tiče formalnega in neformalnega izobraževanja, ko gre za neformalno izobraževanje, izobraževanje, eh, bi vas rada upozorila, da je to včasih tudi povprečno ali slabo. Mislim, da bi morali več sredstev dati podjetjem in MSP-jem, eh, namesto da preveč podpiramo neformalno izobraževanje. Poleg tega je pomembno tudi vseživljenjsko učenje, stalno učenje in mislim, da bi podjetja morala bolj sodelovati z mladimi. Hvala. naslednji poročevalec v senci izguje, imamo koga izguje ali nikogar. Ne. Dobro, bom pa dala besedo Evropski komisiji. Gospa Manuela Geleng iz DG Empel je z nami. Gospa Geleng, izvolite besedo za štiri minute. Pozdravljeni. Najprej bi se vam zahvalila za to pobudo. Eh, glede eh, predloga komisije o priporočilu sveta glede poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Mi ta predlog zelo pozdravljamo. Kot ste pravilno povedali, je poklicno izobraževanje in usposabljanje zelo pomembno, kajti polovici mladih v Evropi daje prvo delovno mesto. E, to izobraževanje pa ni pomembno samo za mlade, ampak tudi za druge, da se e, nekaj novega naučijo, pridobijo nove spretnosti in razširijo svoje poklicne možnosti in svojo kariero. Strinjamo se z vami tudi glede tega, da je COVID vplival na poklicno izobraževanje in usposabljanje, in to precej hudo. Eh, številni vajenci niso mogli eh, nadaljevati s svojim delom, številni mladi se niso mogli usposabljati naprej zaradi eh, COVID-a, in številni so se tudi znašli v težkem gospodarskem položaju, prav tako podjetja, MSP in tako naprej. Vendar pa mislim, da ne smemo na to gledati samo kot na eh, neko izgubo, ampak tudi kot na priložnost. Iz tega se lahko tudi veliko naučimo. Slišala sem zelo spodbudne komentarje glede tega, kako pridobiti eh, visoko kakovostno poklicno izobraževanje. Eh, to bo omogočilo tudi digitalno in pa zeleno tranzicijo in pa. Eh, boljše soočanje z ekonomskimi in gospodarskimi šoki. Torej, na ta način bomo pridobili odpornost za težke situacije v prihodnosti. Številni komentarji, ki ste jih podali, eh, so ključni elementi v predlogu. Namreč eh, potreba, da se poklicno in uh, poklicno izobraževanje in usposabljanje modernizira, potem da se zagotovi zeleni prehod, da se uh, izobraževanje bolj poveže z uh, svetom dela in trgom dela, da se zagotovi lažji prehod na trg dela, uh, da se zagotovi boljši dostop mladim in manj mladim in da se ukrepijo vajeništva. S tem se strinjam. Glede vajništva je bilo tudi podanih nekaj komentarjev. Mi že imamo um, določene storitve za vajence, eh, ki že delujejo. To je zelo pomembno. Mi imamo tudi evropski okvir za kakovostno eh, vajništvo. Ta je bil sprejet leta 2018. Imamo tudi eh, podporo za mlade oziroma pobudo na tem področju in eh, vsekakor se strinjam, da je treba podpreti tudi vajeništvo. Želimo tudi zagotoviti večjo porožnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključiti tudi neformalno učenje, dati več takšnih možnosti na voljo eh, mladim. Poleg tega Eh, bi morali zagotoviti tudi večjo prehodnost med različnimi izobraževalnimi sistemi. Želimo pa eh, zagotoviti tudi večjo kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja in eh, začeti s centri poklicne odličnosti. V priporočilu so zapisani tudi cilji, kot je bilo povedano. Nam se zdi pomembno, da smo si te cilje zastavili. Ideja je namreč v tem, da se okrepi poklicno izobraževanje in usposabljanje, da se okrepi eh, njegova privlačnost in eh, mislim, da bi morali uporabiti sredstva tudi iz eh, Next Generation EU in pa iz drugih finančnih okvirjev, tudi večletnega finančnega okvirja, zato da poklicno izobraževanje in usposabljanje eh, postane odporno na prihodnost in da bo to v korist naših mladih, naših delavcev in pa gospodarstva. Hvala. Hvala lepa. Pa še nekaj sklepnih besed z moje strani. Hvala, hvala lepa za komentarje, hvala za komentarje poročevalcev v senci. Pandemija COVID-19 nam je res pokazala, da potrebujemo več prožnosti pri sistemih. Eh, poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Strinjam se, da moramo zagotoviti bolj tesno sodelovanje med izobraževalnim sistemom in podjetji. Res moramo poskrbeti, da bodo izobraževalne ustanove izobraževale ljudi, ki bodo izpolnjevali potrebe na trgu. Veliko je mladih, veliko je brezposlenih mladih in to kaže, da šole proizvajajo mlade, ki ne morejo uspeti na trgu dela. Dobra rešitev za to je sistem PIU, oziroma sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, tako bi res lahko zapolnili vrzeli na trgu dela in to bo ključno orodje za to, da pomagamo ranljivim in tistim brez kvalifikacij, da se znajdejo na trgu dela. Številni so naprimer tudi izključeni iz trga dela zaradi pomankljivih kvalifikacij. Veselim se že sodelovanja z vami vsemi, veselim se vaših predlogov sprememb in rok za vložitev predlogov sprememb je ponedeljek 5. oktober. Prav, zdaj pa 14. točka gre za obravnavo predlogov sprememb v zvezi z vzpostavitvijo mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripravljavec mnenja je gospod pislaru, besedo mu dajem za pet minut. Izvolite. Hvala, hvala lepa, hvala gospa predsednica, hvala za to, da ste mi dali možnost, da spregovorim o mehanizmu za ukrevanje in odpornost in o predlogih sprememb. Samo še par sekund želim nameniti temu, da vam povem, da sem res vesel, da imamo tako visoko kakovostne razprave v zvezi s tako pomembnimi pobudami. Hvala. V redu, zdaj pa mehanizem za okrevanje in odpornost. Uloženih je bilo 261 predlogov sprememb, to je dober začetek za pogajanja. Predloge sprememb zadevajo člene, kjer je bil odbor Empl pridružen v skladu z 57. členom. Gre za 15. člen, 3. člen in še nekatere druge. Predloge sprememb so bili v smeri krepitve področja uporabe in zadevajo tudi določene pristojnosti iz odborov Ekon in Bač. Govorijo tudi o enakosti med spoloma in o invalidih, govori se o konkurenčnem skupnem trgu, pa tudi o tem, da bi imeli okrepljeni socialni dialog. Nekaj je bilo predlogov sprememb tudi v zvezi z podnebnimi cilji iz leta 2015, omenja se Pariški sporozum in tudi Evropski stebr socialnih pravic. Nekatere določbe zadevajo tudi upravičene ukrepe. Prav tako smo imeli nekaj predlogov sprememb v zvezi z merili za ocenjevanje. Ta merila zdaj vključujejo tudi oceno vrednot iz drugega člena, sodelovanje za civilno družbo in tudi nekaj v zvezi z občinami ter regionalnimi in lokalnimi oblastmi. Nekaj elementov je bilo vključenih tudi v načrte za okrevanje in odpornost držav članic, naprimer posvetovanja z regionalnimi in lokalnimi oblastmi in doseganje podnebne neutralnosti do leta 2050. Omenja se tudi makroekonomsko pogojevanje, povezovanje med evropskim semestrom in gospodarskimi vprašanji spremljanje izvajanja in za nas v Evropskem parlamentu je zelo pomembno, da se okrepi vloga spremljanja Evropskega parlamenta. Koncept upravljanja in koncept delegiranih aktov. Ta dva koncepta sta za nas zelo pomembna. V, pripravili smo 35 kompromisov. V ponedeljek bomo imeli zadnje srečanje poročevalcev v senci in potem bomo pripravili tudi končni glasovalni seznam. Hvala, hvala poročevalcem v senci, njihovim asistentom, svetovalcem in tako naprej. Hvala tudi sekretarijatu, kaj te časa ni bilo veliko. To je povzetek predstavitve. Veselim se že sodelovanja z vsemi, zato da zadevo pripeljemo do konca. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci, vsak ima na voljo dve minuti. Gospod Walsh je tukaj na mesto gospoda Fernandesa, izvolite. Hvala, hvala lepa. Gospod Fernandes je danes odsoten in v njegovem imenu bom povedala nekaj besed o tem, v zvezi z kompromisi. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci iz drugih političnih skupin, hvala za sodelovanje pri tem dosijeju besedilo je na politični in tehnični ravni rezultat upoštevanja številnih predlogov sprememb. Zdaj imamo pred seboj 50 stranski dokument, temu pa bomo dodali še nekaj predlogov sprememb. Za skupino ALS bi bilo zelo pomembno, da zadevo nekoliko poenostavimo. Zato skupina ALS predlaga nekaj sprememb k kompromisom. Večinoma gre za to, da bi umaknili predloge sprememb, ki so samo okoljski ali gospodarski, naprimer taksonomija in odstotki v zvezi z podnebnimi cilji. To ne bo obogatilo našega besedila, ampak bo pomenilo le, da bo poročilo bolj politično sporno potem pa še tudi odzivnost na področju spolov, socialni kazalniki in tako naprej. O teh vprašanjih bomo še govorili, ampak zaenkrat besedilo za nas le stežka sprejmemo. Hvala lepa in eh, to je vse strani gospoda Fernandesa, izvolite. Hvala lepa, zdaj pa socialisti, gospod Dobrev, dve minuti, izvolite, hvala. In še enkrat se želim zahvaliti poročevalcu in poročevalcem v senci. Čaka nas res veliko dela. To je dosije, kjer imamo drugačna politična mnenja. Za socialiste in za me zlasti je zelo pomembno, da bo mehanizem za ukrevanje in odpornost namenjen ne temu, da bomo izboljšali določene številke po krizi. Ne. Tudi Ursula von der Leyen je to omenila, namreč gre za to, da zagotovimo, da bo gospodarstvo delovalo za ljudi. Ko govorimo o mehanizmu za okrevanje in odpornost in o načrtih v tej smeri, moramo omeniti socialni napredek. Zdaj smo v 21. stoletju in zdaj vemo, da je poraba na področju sociale v bistvu vlaganje v prihodnost. Zelene naložbe so tudi naložbe, ne pa stroški. Zato ne smemo tega obravnavati kot nekaj negativnega, nekaj, kar ni pomembno v načrtih okrevanja. Zato si želimo, da bi imeli 30 odstotkov namenjenih socialnim vprašanjem, enako kot smo imeli 37 odstotkov namenjenih zelenim naložbam. Zato smo tudi proti makroekonomskemu pogojevanju, zato ker gre za instrument za naslednjih nekaj let. In vemo, da bo v naslednjih letih nemogoče, da bi večina držav imela uravnotežene proračune. Večina vlad je že to uvidela in ustrezno tudi postopajo. Eno zadnjih vprašanj, ki so za me zelo pomembna, je tudi, da bodo načrti za ukrevanje in odpornost predmet razprave z socialnimi partnerji, kakor pričakujemo tudi od drugih zadev. Vse, kar zadeva delo in delovce, bi morali obravnavati tako. Pa še nekaj. Zelo pomembno je, da izpostavljamo kohezijsko politiko, ampak če država članica ne dosega ciljev ali se ne trudi dosegati cilje ali pa če obstajajo pomankljivosti na področju pravne države, se financiranje ustavi. Ampak vseeno bi morali poskrbeti za lokalne oblasti, kajti evropska sredstva so namenjena ljudem. Evropske unije, ne pa vladam držav članic. Hvala, hvala lepa. Naslednji je gospod Rejl, ID, poročevalec v senci. Izvolite. Hvala, kolegice in kolegi. Namen tega je, da bi Evropa iz krize išla močnejša in da bi vlagali v prihodnost, ampak počnemo prav nasprotno. To ni sklad za okrevanje, kajte ne bo prišlo do okrevanja, države, ki so najbolj prizadete zaradi korone, naprimer Francija, so neto plačnice. Italija, ki je bila tudi zelo prizadeta, bo imela manj od tega kot Poljska. Zakaj? Ne gre za posledice korone, ampak gre za ideološko izvajanje zelenega dogovora. Zato Poljaki toliko dobijo, zato da bodo lahko opustili premog. To nima nobene veze z korono. Gre za izvajanje zelenega dogovora in to na zelo nesocialni način, namreč s pomočjo dolgov in te dolgove bo treba odplačati. Omenijo se tabuji, oblikovali bomo unijo dolgov. Po mojem mnenju je to popolnoma nerazumljivo. In spet si Eh, bodo morali v žep seči Nemci. Nemci bodo plačali 27 odstotkov tega sklada. 130 milijard evrov bodo Nemci morali plačati v prihodnih letih. 130 milijard evrov. Nemci šest mesecev in sedem dni delajo za to, da plačajo davke in prispevke. Če bomo še k temu prišteli vse prispevke in davke na ravni EU, bodo morali delati še tri mesece več in potem bodo dva meseca in pol delali zase. In to ni spremljivo. Zato jaz to zavračam in zavračam tudi celoten svežen. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Ždanoka v imenu gospe Peter Hansen. Gospa Peter Hansen je danes odsotna, zato bom prebrala njeno besedilo. Hvala predsednica, hvala gospod Pislaru. Imeli smo že dobra pogajanja in nobenega dvoma ni, da nas čaka veliko dela, zato da bomo spremenili določene dele tega dosijeja. Za nas je najbolj pomembno, da vključimo zaveze, da bomo postali oklično neutralni in to čim prej. To pomeni, da moramo zastaviti jasne in pravno zavezujoče cilje, zato da bomo zagotovili, da bo poskrbljeno za zelene naložbe in tudi druge naložbe ne smejo škoditi okolju. Tukaj smo že imeli nekaj pozitivnih pogajanj. Poskrbeti moramo tudi, da bodo ta sredstva dobro porabljena. To pomeni, da bomo morali zagotoviti popolni demokratični nadzor, prav tako moramo zaščititi pravno državo. Države, ki ne spoštujejo načel pravne države, ne smejo dobiti denarja iz Evropske unije. To je vse. Hvala lepa v imenu Kire Peter Hansen. Hvala obema. Zdaj pa nadaljujemo z gospo Rafalsko jezikar. Izvolite, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Nekdo je omenil politične razlike. Nekaj političnih razlik imamo med eh, nami in drugimi kolegicami zaradi tega, česar je besedilo nespremljivo. Ne moremo sprejeti določb v zvezi z pravno državo. Več kolegic in kolegov je to že omenilo. Ne strinjamo se, da bi financiranje suspendirali in sredstva podelili lokalnim oblastem ali nevladnim organizacijam. Takšne rešitve ne moremo sprejeti. To je naša rdeča linija pa še nekaj, ne sprejemamo financiranja na šest področju, zato ker si s tem v bistvu vežemo roke. Kar zadeva denar za zeleno agendo v višini 37 odstotkov, potem pa Evropski stebre socialnih pravic 30 odstotkov in tako naprej, tega ne moremo sprejeti, takšnega dodelevanja sredstev ne moremo sprejeti reforme, tako smo slišali, morajo biti odvisne od izpolnjevanja priporočil in zahtev, vključno z zahtevami za upeljavo evra. Mi temu nasprotujemo, kajti ta pogoj je v bistvu ovira. Lahko pa podpremo druge predloge vendar so te točke preprosto preveč problematične. Naložbe zunaj EU in določbe v zvezi s tem so dobre. Hvala. Hvala lepa, poročevalke v senci iz GUE. Ni zato dobi besedo komisija za 4 minute, gospa Loh Drege iz Ekfin. Izvolite. Gospod predsednica, gospod poročevalec, poročevalke, vsemci, kolegice in kolegi, naj se nakratko odzovemo na to, kar smo slišali. Kje ste? Se upravičujem, kje ste? A ne samo jaz vas ne vidim, tukaj ste. A, v redu. Nadaljujte. Torej, želimo se odzvati na razpravo in tudi na predloge sprememb, ki smo jih zanimanjem prebrali. Torej, najprej hvala lepa poročevalcu za osnutek mnenja, hvala poslankam in poslancem za predloge sprememb, kajti s tem ste pokazali, da podpirate našo pobudo. Že zadnjič smo se oglasili, zato se ne bomo ponavljali v zvezi z področjem uporabe ampak v zvezi s področjem uporabe želimo izpostaviti le, da bi bilo dobro, če ne bi izključevalnega seznama vključili v poročilo, zato da bi imeli več manevrskega prostora. Zdaj pa še nekaj drugih komentarjev, kar zadeva semester. Spodbudili bi vas k temu, da ne upoštevate samo zadnjih priporočil za posamezne države, kajti zdaj smo v času pandemije in priporočila so zdaj res specifična. To bi omejilo mehanizem za ukrevanje in odpornost samo na en vidik, seveda pa je ta mehanizem širši, namenjen je tudi krepitvi, naprimer, socialne odpornosti pa še semester in eh, priporočila za posamezne države. Menimo tudi, da bi bilo dobro, da ne bi vključili nacionalnih reformnih programov v to, kaj ti te programe pripravljajo države članice, zato komisija tega ne more oceniti in to bo imelo finančne posledice. Pa še cilji. Predlogi dvigajo okoljske cilje na 50 odstotkov in tudi nekatere druge cilje. Seveda smo mnenja, da so ti cilji dobri, ampak eh, manevrskega prostora za države članice potem bi bilo premalo. Upoštevati moramo specifike posameznih držav, zato menimo, da bi bilo bolje, če tega ne bi vključili v besedilo. Zdaj pa invest EU. Po našem mnenju bi bilo dobro, da ne bi bilo dobro preveč specifično določati, kako je treba povezati Invest EU in mehanizem za okrevanje in odpornost. Če bomo to združili, bi se lahko pojavile težave zaradi tega, ker se sredstva mobilizirajo na različne načine. Komisija išče načine, da bi združili oba instrumenta, ampak to morda ne bo nujno zato ne potrebujemo tega dodatnega elementa. Pa še nekaj, vključenje socialnih partnerjev, lokalnih oblasti in drugih deležnikov. Zelo pomembno je, da jih vključimo in eh, strinjamo se, da bo lasništvo ključnega pomena za učinkovito izvajanje naložb v tem načrtu. Seveda je treba zagotoviti tudi posvetovanja z lokalnimi deležniki in socialnimi partnerji. V nacionalne procese se ne moremo vtikati, ampak eh, spodbujam lahko države članice, da izvajo takšno posvetovanje, ampak to nujno ne pomeni sprememb zakonodaje. Zato spodbujamo države članice, da to storijo v smernicah, ki smo jih objavili 17. septembra in to je tudi ustrezen kanal, da se to stori. Hvala. Hvala, zdaj pa poročevalec. Pislaru, you have two minutes. Gospod Pislaru, dve minuti, prosim. Hvala lepa. Naj se še enkrat zahvalim poročevalcem v senci in tudi kolegici iz komisije. To ni enostavno dosje. Naj začnem s tem. V bistvu smo soočeni z veliko izzivi in vsaka od političnih skupin bi želela, seveda, uveljaviti svoje teme v tem dosjeju. Kaj sem poskušal storiti in kaj bom še poskušal storiti v ponedeljek? Upamo, da bomo pripravili besedilo, ki bo podprto strani večine. Torej, storil bi to, kar smo storili že v preteklosti v tem odboru in v parlamentu. Če vidimo, da imamo resolucijo celotnega parlamenta s širokim soglasjem, kar se tiče pomena pravne države, potem moramo videti, kako bi lahko pripravili besedilo na to temo. Če pa vidimo, da je evropski semester pravzaprav podlaga za delo na podlagi tega sklada, pa moramo tega mehanizma, pa moramo potem imeti določeno prožnost pa tudi nekatere druge elemente semestra moramo upoštevati. Pomembno pa je razumeti, da ne moramo sedaj kar spremeniti celotnega semestra. Torej, kar nekaj vprašanj, ki je težavnih, sem pa zelo pozorno prisluhnil in se ogledal kompromise in razprave v drugih odborih, ki so pripravili mnenja, tudi v ekonu in budžetu. In vsem bi rad dal priložnost, da prevzame odgovornost za ta dosež, skupaj pa moramo najti tudi skupni imenovalec. Kompromis, ki ga iščem, mora biti tak, da bomo vsi prispevali k boljšemu besedilu za ta mehanizem in to bo pomenilo potem boljši svežen za okrevanje. Optimističen sem, gotovo bodo razprave težavne, mislim pa, da smo dobra ekipa poročevalcev v senci, in tako upam, da bomo našli pot naprej. Hvala lepa, veselim se razprave v ponedeljek. Hvala lepa. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za dostop do dostojnih in cenovno ugodnih stanovanj za vse. Obravnava predlogov sprememb, poročevalka pa je gospa Kim van Sparentak, zeleni, dobi 4 minute za uvodne pripombe. Prosim. Uh, Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Osnutek poročila sem predstavljal pred približno mesecem dni, zato bom sedaj nekoliko bolj kratka uvodoma, da bom pustila več časa za razpravo. 362 prologov smo dobili. Seveda, stranska politika je zelo pomembna. Potrebno se je soočiti s krizo na tem področju, s tem se soočajo vsi državljani po celotni EU, v mestih in na podeželju. Morda je nekaj razlik, kako doseči cilj in kaj je potrebno storiti na evropski ravni. Ampak mislim, da predlogi smem, ki smo jih dobili, predstavljajo dobro podlago za pripravo dobrega poročila s konkretnimi rešitvami, zato da bodo vsi imeli dostojno stanovanje. Danes je to vprašanje še prav posebno pomembno v teh časih krize. Pa zdi pa se, da bi se lahko razmere še poslabšale, kaj ti kriza bo svoje posledice šele pokazala. Naj se osredotočim tudi na brezdomce. Bodimo ambiciozni, predlagamo komisiji in državam članicam neko odločno socialno strategijo. Komisija je že bila ambiciozna in mi kot Evropski parlament moramo biti gonilna sila za močno socialno Evropo. In to želimo videti v akcijskem načrtu pod stebno za socialne pravice. Pripravljeni smo začeti naslednji teden četrtek na tehnični ravni, trdo bomo delali glede kompromisnih prorogov sprememb in vse, poskušali vključiti vse prispevke. 26. oktober pa v prvi sestanek s počvaci v Senci. Veselim se vaših prispevkov. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci, vsak bo dobil dve minuti. Začenjamo pa z gospodom Mandlom, ki je z nami nadaljavo, prosim. Hvala lepa, gospe Fansparentak, za uvodne besede. Hvala lepa tudi za način, kako upravlja svoje delo poročevalke. To je dober primer, kako je to potrebno početi dobra izmenjava takoj na začetku pri tem dosjeju. In gospod Parentak je zelo odprta za ne drugačno mnenje, ampak širša mnenja. To sem želel povedati. Gospod Mandl, se prečujem, da vas prekinjam, ampak vidimo vas zelo slabo, ker ste pred oknom. In ne vidimo prav dobro. Bomo našli rešitev. Now, huh? Je zdaj bolje? Vsaj malo bolje? Je bolje? Da, hvala lepa. Še enkrat se upravičujem. Hvala vam. Bom začel znova. Računam, da se se moje dve minuti še sedaj začenjate. Hvala lepa, torej, poročovalki. Hvala lepa za to, da ste odboru in parlamentu pokazali, kako se dela. Imeli smo že na začetku pogovore o tem. Zahvaljujoč gospe Fanspantak in zahvaljujoč tudi njeni odprtosti, bi dejal ne za drugačno mnenje, ampak za širši pogled na stvari. In to sem želel povedati, seveda pa se borimo proti revščini, socialnim stanovanji, to je pomembno in to je potem tesno povezano tudi z brezposobnostjo in to postaja vedno bolj pomembno po vsej Evropi in to me najbolj skrbi in bi to moralo skrbeti vse izmed nas teh časih pandemije in ekonomskimi rezultati, s katerimi se soočamo z novimi oblikami socialne stanovanje so lahko rešitev, vsaj del rešitve v moji državi in vsaj nekaterih drugih državah, pa je to pomemben vzvod za pomoč mladim in ostalim, da jim tako omogočimo dober začetek, še prav posebno mladim družinam, da lahko ustrezno začnejo živeti v ustreznih oblikah namestitve in tako potem tudi ustvarimo lastnino ni seveda potrebno podedovati dobrega doma, lahko si to zagotovite tudi kot mlada družina s trdim delom. Naprimer, s to pomočjo socialnih stanovanj iz javnega sektorja, kot je gospod von Sparentak že omenila, pa so prizadeta tako urbana kot podeželska področja kar se tiče te prave zamisli socialnih stanovanj. Vedno več je revščine v mestih, imamo pa seveda priložnosti, še pa posebno za mlade družine na podeželju in to je tudi del tega širšega pogleda na zadeve. Hvala lepa še enkrat poročevalki za to odprtost. Poslal pa sem že predloge sprememb na to temo in se veselim da se bomo lahko pogovarjali o tem, med sestanki tega odbora in potem tudi še kasneje in iščemo dobre rešitve. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fernandez. In, in, in. Govorila bom špansko. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki, gospe Van Sparentak, eh, ne samo za poročilo, ki ga je pripravila, ampak tudi za način, kako se je povezovala s poročevalci v senci, vedno je bila v stiku z nami, vedno pripravljena za naše predloge. Veliko predlogov sprememb eh, smo vložili eh, v različnih političnih skupinah. Ampak eh, v naši skupini želimo predvsem dopolniti določene ideje, ki so že zapisane v poročilu. Eh, poročilo je v skladu z našimi eh, prioritetami in sicer gre za to, da se na stanovanje gleda kot na pravico ljudi. Mislim, da bo treba ukrepati na področju upravljanja, torej gre za deljeno odgovornost, da se ljudem zagotovi dostojna bivališča in sicer za deljeno odgovornost držav članic in pa komisije. Eh, poleg tega pa eh, eh, vidimo v tem tudi priložnost za obnovo oziroma okrevanje po krizi. Kako bo socialni steber povezan s tem, prav tako priporočila po državah članicah. Mislim, da bi morali vsega, Eh, spremeniti okvir upravljanja evropskega gospodarstva, zato da se zaščiti pravice državljanov in pa da se jim zagotovi eh, blaginjo. Eh, treba je tudi oceniti blaginjo in pa zahtevati, da je zeleno okrevanje in pa, da so socialne pravice na isti ravni kot pa finančna stabilnost. Mi smo si zastavili tudi nekaj konkretnih ciljev, naj jih nekaj omenim. Gre za bistveno povečanje socialnih stanovanj, števila socialnih eh, stanovanj, eh, potem večja dostopnost socialnih eh, stanovanj, da bodo vključene vse skupine prebivalstva, ne samo uh, ranljive skupine, potem Housing First, um, torej da se najprej poskrbi za stanovanja, potem da se uredi davčno vprašanje s tem v zvezi, da se stavi na krožno gospodarstvo in da se pomaga še posebej ranljivim. Mislim, da je pred nami zelo velik izziv. Um, tako da se moram uh, vrniti k svoji izvorni ideji. Namreč, da nič od tega ne bo možno, če ne bomo imeli primernega okvira za upravljanje. Mi v SND smo se pripravljeni povezovati z drugimi političnimi skupinami eh, pri reševanju tega vprašanja, ki prizadeva že več kot polovico evropskega prebivalstva. Eh, stanovanja so eh, socialna pravica vseh ljudi in samo na ta način se ljudem lahko zagotovi blaginjo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Tom, počakal sem Cirinju. Dve minuti, prosim. Thank you, Hvala lepa, predsedojoča, hvala lepa, poročevalka. Res je, zelo dobro smo sodelovali. Kar nekajkrat smo se že pogovarjali o tem, tudi izven parlamenta, in mislim, da je bilo zelo plodno. Naše glavne točke so, da si želimo jasne opredelitve, kaj je brezdomstvo, kaj so dostojna stanovanja in kaj je poceni. Sicer bomo imeli preveč predlogov, pa premalo konkretnih rešitev. Imamo določene opredelitve brezdomstva. Ena od njih naprimer, pravi, da je brezdomec tisti, ki se ne more registrirati sam šest mesecev tam, kjer živi. Naprimer. To ni vedno kdo, ki spi na ulici, tako da moramo biti zelo natančni, če želimo rešiti težave in ne samo se pogovarjati z javnostjo. Potem imamo različne definicije tudi dostojnih stanovanj, tudi britanskega parlamenta, nekaterih mednarodnih organizacij. Poglejte si jih in povejte nam točno, kaj mislimo s tem dostojna in cenovno ugodna stanovanja. Moramo biti zelo pošteni in resnično opredeliti stvari. Potem pa še nekaj. Ne podpiramo regulacije Airbnb na, na evropski ravni. To je lahko težava v nekaterih mestih. Ampak ne posod. Me pa malo skrbi, ko sem videla zelo veliko predlogov spremem po minimalnih prihodkih. Mislim, da tukaj potem izgubimo naš fokus glede pomembnih stvari. Ne smemo se preveč odmakniti od naše glavne teme. Ne smemo pisati eseja o tem, kako, se, kako pomagati revnim, naprimer. Resnično želim biti ambiciozna in želim slišati, da je pravica do stanovanja temeljna pravica, ampak celo v listini temeljnih pravic imam tam samo možnost, da se vam pomaga pri tem. Če bi vsaj to že imeli, bi bilo veliko. Bodimo ambiciozni, ampak poskusimo biti plodno ambiciozni. Veselim se sodelovanja z vsemi vami. Hvala. Meč. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Rejl, ide. Potem. Hvala lepa. Gre za to, da bi ustvarili več cenovno dostopnih stanovanj in pa poti prezdomstvo. To sta pomembna cilja, ampak žal počaka, sem se malo čudil, da je tega poročila. Prihajate z nizozemske, tam imate zelo fleksibilne predpise za gradno. To je dobro, ampak v vašem poročilu pa imate veliko strni, o kateri govorite o pravilih prvi vrsti. In kot Nemec to poznam zelo dobro pri gradni. Mi imamo zelo veliko pravil. Naprimer, imamo uredbo o energetski varčnosti, pa zakon o energetski varčnosti in tudi zakon o obnovljivih virih energije. Vse to je vodilo do tega, da je gradnja dan danes zelo, zelo draga tretjina, stroško gre samo za ta pravila. In to vodi potem tudi do tega, da se samo 50% stanovanj zgradi kot pred 20 leti. In potem ti ukrepi, ki naj bi bili smiselni, kar se tiče ogrevanja stanovanj. Tukaj imamo samo nastanek plesni in potem, potem bo zračiti in tako dalje. To ni smiselno. Mislim pa, da zračenje igra pomembno vlogo, se pa posebno staje včasih COVID-19. Veliko šol imamo v Nemčiji, kjer sploh ne moremo zračiti in ne moremo zagotavljati potem teh pravil po COVID-u. Ampak to je druga tema. Kdor želi torej ustvariti ustrezna stanovanja, mora omogočiti gradnjo. In še prav posebno za brezdomce moramo omogočiti jim gradnjo dostojno stanovanje. Poznamo zelo majhna stanovanja, tiny apartments, to je ZDA. Morda bi to bila lahko eh, rešitev. Potem pa zelo konkretno vprašanje. V Nemčiji imamo najmanj stanovanj v lasti, najslabši smo. In v vsem poročilu nisem našel niti enega pristopa, kako bi to lahko izboljšali. Čisto konkretno, poročalka, kaj mislite, kako bi lahko izboljšali lastništvo stanovanj tudi v Nemčiji? Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa EKR. To bo gospa Šidvo. Prosim. Hvala lepa. Najprej naj izpostavim, da je stanovanska politika še vedno v domeni držav članic. To poročilo je dobra priložnost za to, da predlagamo določene smernice, brez da bi dodajali nove obveze. Poleg tega mislim, da bi države članice morale še prav posebno pozornost nameniti že obstoječim stanovanjem in jih prilagoditi za potrebe invalidov, starejših, pa tudi prilagodili jih, kar se tiče energetske učinkovitosti. Tretje vprašanje, na katero želimo pozoriti, pa je trg stanovanj, ki bi naj bila dostopna za mlade, ki nimajo dovolj najre za visoke najemnine ali za posojila. Potem pa še Naslednje vprašanje, kar se tiče kriznih časov, povezava s COVID-19. Gradbeni trg, stanovanski trg, to je pomemben za zagon ekonomije tudi. To moramo tudi upoštevati in mislim, da moramo biti zelo, zelo previdni, če želimo sedaj še nadalje obremeniti ta trg. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa GUE gospa Haibi online, nadaljavo se bo javila, pa je ni. Dobro, poskusimo. Madam, can I be pleased the floor is... Gospa Haibi, prosim, dve minuti, beseda je vaša. If you could please turn on your camera. Če lahko, prosim, vključite kamero. Okay, bad... Uh, Prav, zelo slaba povezava je. Bomo poskusili z naslednjim. Naslednjo, to je gospa Rondinelli, dve minuti, prosim. Ecco. Grazie presidente, buongiorno a tutti, mi sentite? Hvala lepa, lepo zdrav vsem. Me slišite? madame Rondinelli, prosim. Gospa Rondinelli, pritisnite prosim gumb za govor še enkrat. Gospa Rondinelli. I'll open it for you. Kako govorite? Ok, we can see you, can you see? Prav, vidimo vas. Nas vidite in slišite? Gospa Rondinelli, nas vidite in slišite? Nas slišite? Lahko govorite, prosim.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 kar nekaj izmed njih govori o pravicah. Ali imamo pravico do dostojnih stanovanj? Potrebno je stremeti k temu, da bi brezdomci dobili streho nad glavo. Kajti zaenkrat brezdomci nimajo nobenih pravic. nimajo pravice živeti na ulici, pa tudi ne pravice živeti v kakšnem zavodu. To je kočljiva tema, predvsem v državah, kjer je premalo prostora za brezdomce. Zato bi države članice morale imeti veliko več možnosti namestitve brezdomcev, ne samo, ker se bliža zima, ampak tudi zato, ker pandemija razhaja in nam je jasno pokazala, da je dostojno življenje zelo pomembno, še prav posebno v kriznih časih. Higiena, naprimer, čistoča je zelo pomembna. Potem veliko krat slišimo tudi, da brezdomce ne bi smeli prisiliti v to, da gredo domove, da lahko živijo na ulici. Dejansko obstajajo ljudje, ki si ne želijo biti nastanjeni v domovih ali v zavodih. Ampak to je napačno razumevanje zadev. Kaj ti, če ostanejo na ulici, bomo težko integrirali v družbo. Imeti svoj lastni dom, čeprav majhen bi morala biti minimalna pravica. Danes ni tako. V idealnem svetu bi tako seveda bilo, ampak dokler ni, prosim Evropsko komisijo, da pomisli na pravice brezdomcev tudi v nacionalnih strategijah. Now, now we will try again with my... Tako, še enkrat bomo poskusili z gospodom Dinedi, prosim, nas slišite. Prosim, dve minuti. Sam Rondinello? Gospod Rondinelli? Madame Rondinelli, poussez le bouton speak, s'il vous plaît. Prosim, pritisnite na gumb za govor. Ecco, ci... Takole. Hvala lepa, sedaj pa bo šlo. Mislim, da mi je uspelo. Upam, da me slišite. Dobro dan, predsednica. Žal mi je, imela sem nekaj tehničnih težav z mojo povezavo. Ne vem, kaj se je zgodilo. Hvala lepa poročevalki za osnutek mnenja. Dobro je, ampak podala sem predloge sprejem, da bi okrepila nekatere vidike. Imeti dostojno in cenovno gonostransko politiko je zelo pomembno za, ne samo za brezdomce, temveč tudi za mlade. Milijoni ljudi so na pragu revščine in 40 odstotkov njihovega družinskega prihodka se dejansko nameni stanovanjem. To je zelo veliko, če se ogledamo te številke, potem lahko vidimo, da je postavljeno pod vprašaj državljanski vidik naših družb. Tako da moramo skušati zagotoviti nova socialna stanovanja. Razmisliti pa moramo tudi o novih ukrepih, kot so nacionalni mehanizmi za pomoč pri najemninah in tudi direktivo minimalni plači pa jamstvo za otroke, tako da bo vsaka otrok lahko imel dostop do temeljnih storitev in seveda tudi do otroke steznega, ustrezne strehe na glavo. Kriza še ni končana, imeli bomo težavno jesen, vendar pa mislim, da moramo sprejeti ukrepe za to, da bi zaščitili revščino, ki se še veča. COVID je zelo demokratičen virus, kajti vsak izmed nas ga lahko dobi, ampak seveda najbolj izpostavljeni pa so najrevnejši ti, o katerih sem govorila. Bolj kot starevni teže je zagoditi dostop do določenih storitev. Upam, da bomo s to resolucijo naš odbor podal priporočila državam članicam, zato da ne bomo nikogar pustili v nemar. In tukaj ne smejiti samo za lepe besede, to mora biti naša glavna naloga. Hvala. Hvala, gospod Rondinelli. Zdaj pa bomo še enkrat poskusili z gospod eh, Šajbi. Izvolite. Povezava je preslaba, ne gre. Dobro, torej se nažalost ne moremo povezati danes z gospod Šajbi. Besedo bo spet dobila poročevalka, gospa Fans Parentak za zaključne besede. Izvolite, gospa Fansparentak, tri minute imate. Najlepša hvala za vse vaše komentarje. Zelo vesela sem, da ste mi jih podali in občutek imam, da imamo sicer nekaj političnih razlik, ampak da se z glavno idejo vsi strinjamo namreč da gre pri stanovanjih za temeljno pravico in da je treba zagotoviti za to, to da bodo vsi eh, lahko dostopali do dostojnih stanovanj. Bom odgovorila na nekaj komentarjev, ampak o tem se bomo pogovarjali še tudi v naslednjih tednih, na vseh naslednjih sestankih. Govorili smo o družinah, mladih družinah in tako naprej. In veseli me, da je bilo vloženih nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi. Pomembno se mi zdi, da to poudarimo. E, mislim, da bi besedilo moralo biti močno v tem smislu, torej, da se okrepijo skupnosti, da ljudje lahko živijo skupaj. Hvala e, tudi za poziv, da se okrepi evropski semester ko gre za Airbnb, mislim, da je treba nekaj pojasniti. Naš namen ni, da reguliramo Airbnb na evropski ravni. Smo pa opazili in tudi slišali v številnih mest, da trenutna evropska pravila ne omogočajo lokalnim organom, da ukrepajo takrat, ko gre kaj narobe. In zato mislimo, da je treba ta pravila spremeniti ampak eh, regulirati Airbnb na evropski ravni ni ravno namen tega poročila. Potem pa definicija brezdomstva. Hvala, da ste postavili to vprašanje. Mislim, da to ne bi smel biti naš cilj oziroma v tem trenutku to ni naš cilj. Potrebovali pa bi nek eh, komparativen okvir, da bomo vsi vedeli, o čem govorimo. In na ta način bi lahko potem tudi primerjali situacijo v različnih državah, mestih in regijah. In mislim, da bi eh, se lahko trudili v tej smeri. Eh, housing first, torej najprej stanovanje, eh, se zdi nekaj, kar lahko vsi podpremo. Tako vsaj razumem to razpravo in to se mi zdi tudi najboljši način reševanja problema brezdomstva. Mislim, da bomo na tem področju še delali. Hvala vsem kolegom za predloge sprememb, hvala za vaše prispevke in veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami. Skupaj bomo ustvarili močno poročilo. Hvala. Zdaj pa gremo še na zadnjo točko, oziroma prvo točko današnjega dnevnega eh, reda in sicer gre za sodelovanje med eh, javnimi zavodi za zaposlovanje. Trialog je potekal 24. septembra. Gospod Pizarro je vodil eh, našo pogajalsko ekipo, danes ga sicer ni z nami, nažalost, ampak eh, gospod Brgles nam bo zdaj podal določene informacije o tem. Gospod Brgles, izvolite. Thank you for the floor. I will speak Hvala za besedo. Govoril bom angliško, zato da bom čim bolj natančno predal sporočilo gospoda Pizara, poročevalca, ki v tem trenutku potuje na Portugalsko in se ne more udeležiti tega sestanka. Prosil me je, naj v njegovem imenu poročam o zaključkih medinstitucionalnih pogajanj glede okrepljenega sodelovanja med eh, javnimi zavodi za zaposlovanje. Po dveh političnih trialogih je bil prejšnji teden dosežen dogovor, zato da se izboljša oziroma spremeni odločitev, eh, da se okrepi sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje. Ta mreža zavodov bo nadaljevala s sodelovanjem tudi po letu 2020, vse do leta 2027. Treba bo sicer izvesti določene prilagoditve, kajti trg dela in svet dela se eh, spreminja. Proces je bil konstruktiven, pogajanja so potekala v duhu dobrega sodelovanja in pa eh, vzajemnega razumevanja. Rezultat je bil uspešen eh, in sicer predvsem po zaslugi pogajalske ekipe. Eh, ta je omejila občutljiva vprašanja in se zelo trudila v zvezi s tem. Moramo pa povedati tudi, da so eh, hitro končanje trialoga eh, prejšnji teden omogočili tudi drugi, predvsem eh, komisar Nikolas Šmit, ki je prinesel številne koristne nasvete. Že od začetka je obstajalo soglasje v zvezi s pomenom in pomembnostjo te mreže. Treba si je izmenjevati dobre prakse na področju zaposlovalnih politik. Ehm, to so potrdile tudi številne ocene. Imamo šestletno eh, obdobje delovanja, ki se konča decembra in v interesu tako parlamenta kot sveta je bilo, da se eh, nadaljuje z delovanjem te mreže. Evropski parlament je imel eh, dobro uravnotežen in dosleden mandat, tudi po zaslugi številnih članov tega odbora. Glavne točke nesoglasi so bile povezane z nepripravljenostjo sveta, da sprejme eh, sodelovanje med javnimi zavodi za poslovanje, ko gre za sisteme socialne varnosti in ko gre za sodelovanje s tretjimi državami. Tudi eh, niso želeli eh, poleg besede za poslovanje vključiti še besede socialno. Um, torej, niso želeli priznati, da sta zaposlovanje in pa socialni vidiki, da so se ti dve področji uh, tesno povezani. Kljub vsemu se nam je uspelo izpogajati o um, nekem svežnu, ki vključuje ne samo besedo socialno, ampak tudi sodelovanje s tretjimi državami. To je za nas zelo pomembno, kajti upoštevati je treba, da Švica in tudi Združeno kraljestvo zdaj predstavljata tretje države in sta tudi sosednji državi EU. Ohranili smo tudi referenco oziroma navezavo na sodelovanje s centri v tretjih državah. Ta spremenjena odločitev bo zelo pomembna tudi za Evropski stebr socialnih pravic, pa tudi za cilje, trajnostne cilje Združenih narodov in pa za zeleni dogovor EU. Eh, potrebujemo v prihodnost usmerjena delovna mesta, to bo olajšalo situacijo tudi za um, ljudi s posebnimi potrebami, potem manj bo neenakopravnosti med spoloma in tako naprej. Eh, zdaj imamo tudi krizo COVID-19, ki je imela hude posledice za trg dela, zato je še posebej pomembno nadaljne sodelovanje med zavodi za zaposlovanje v Evropi. Eh, mreža teh zavodov bo zdaj bolje pripravljena na sedanje in prihodne izzive. Hvala. Uh, for... Najlepša hvala, gospod Brgles, za vse te informacije. Končali bomo z današnjim sestankom in sicer uh, samo še sporočilo z moje strani. Gre pa za naslednji sestanek, ki bo potekal 15. oktobra od 9 do 11 zjutraj. Najlepša hvala vsem, ki ste bili prisotni tukaj v dvorani in pa prek spleta. Želim vam lep dan.